gospodje, sedaj prehajamo na glasovanja. Prva točka glasovanja je izvolitev varuha človekovih pravic oziroma varuhinje človekovih pravic. Prosim vas za trenutek pozornosti, zato ker moramo poskusiti pokazati svetu, da smo tehnološki v prihodnost obrnjeni parlament. Glasovali bomo namreč elektronsko. Navodilo za uporabo s pomočjo elektronskega glasovanja ste vsi prejeli dvakrat in sicer eh, preko elektronske pošte in pisno v papirni obliki. Kljub temu pa bom navodila še enkrat prebral. Na vašem zaslonu se bo po odprtju glasovanja prikazal prikaz, kot je to razvidno iz razdeljenih slik, torej iz teh eh, zadevic tukaj. Eh, tam bo navedeno, zakaj ne gre. Skratka, izvolite varuha človekovih pravic. Potem boste videli seznam kandidatk in kandidatov in število mest, ki jih je potrebno zasesti. To pomeni število glasov, ki se lahko oddajo. To pomeni eh, lahko date en glas. Eh, to je posamična izvolitev, ne izvolitev seznama. Označite ime kandidatke oziroma kandidata, ki jo, ki ga želite eh, izvoliti z modro puščično tipko, ki se nahaja desno spodaj na vaših napravah. Potem greste lahko po seznamu gor in dol. glasujete lahko, ko ste s pulčico šli gor in dol in ko ste identificirali kandidatka oziroma kandidatko, lahko pritisnete tipko ja ali pa uh, tipko vzdržano. Ne morete glasovati ne. Torej lahko glasujete za da ali pa se vzdržite glasu. Še enkrat ponavljam. Potem, ko ste uh, z kurzorjem, kot se temu reče, potem, ko ste šli s tem kurzorjem gor in dol in identificirali kandidatko, kandidata, lahko glasujete za ali se vzdržite. Za imenom se bo posvetila zvezdica. Naprimer, Placido Domingo z zvezdico. Če želite eh, glasovati in da bo to ostalo tajno, lahko to zvezdico odstranite in sicer za modro tipko, eh, s katero ste eh, opravili tudi izbor kandidatske kandidata. Ko boste pritisnili na to, bo zvezdica izginila in nihče ne bo vedel, koga ste volili. Mislim, da sem eh, razložil vse, kar je potrebno razložiti. Zato sprašujem, ali kdo ne pozna tega postopka, so še kakšna dodatna vprašanja. Zelo lepo.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 dieselliste. Okay. Hat jemand etwas zur Technik? Ali ima kdo še kakšne pripombe v zvezi s tehniko? Očitno ne. Sedaj bomo najprej izvedli testno glasovanje. Pri testnem glasovanju se bodo pojavila imena in vi lahko eh, izbirate, tako kot smo ravno kar rekli. In sicer je namen naslednji. Eh, v skladu z šestim členom 204. Eh, člena Eh, sem se dožan prepričati, da je prisotna saj polovica poslancev na plenumu. Mislim sicer, da je temu tako, ampak s tem testnim glasovanjem moram to zagotoviti. Eh, gospe in gospodje, lahko eh, glasujete oziroma izbirate med Klimtom, Modiljanjem, Picassom, Renoirom, Trnerjem in Van Gogom. Seveda nikogar od teh ni med nami ampak eh, imena se mi vse zdijo taka, da jih je mogoče izbirati. Eh, sedaj eh, teče poskusno glasovanje. Več si abgestimmt haben. Ko ste glasovali, se posveti modra lučka, to vidite, in eh, s tem je glasovanje označeno kot tajno. Torej, sprašujem, ste vsi oddali glas? Eh, potem je glasovanje zaključeno. Oddani glasovi 670. 89 vzdržanih, eh, torej zakonska večina je 309, eh, te pa ni dosegal noben od slikarjev. Sedaj prehajamo na redno glasovanje, gospe in gospodje. Sedaj moramo eh, za trenutek počakati, ker je treba sistem preklopiti. In medtem vam lahko preberem, eh, kdo kandidira. In eh, po eh, preverjanju dopustnosti imam naslednje nominacije. Gospod Alex Breningmajer, gospod Markus Jäger, gospa Ria Omen Reuten, gospa Emily O'Reilly, gospa Dagmar Roth-Berendt in gospod Francesco Speroni. Eh, pravno kar so mi sporočili, da je sistem pripravljen in odpiram glasovanje. Haben alle Ste vsi oddali svoj glas? Še enkrat sprašujem ste vsi glasovali. Še tretjič sprašujem, ste vsi oddali svoj glas? Očitno ja, potem je glasovanje zaključeno. In sicer je bilo oddanih 635 glasov, 68 vzdržanih, to pomeni, eh, večina je 318 glasov. večine nihče ni dosegel, to pomeni, da potrebujemo še drug volilni krok. Ja, recht, se upravičujem, prav imate, zmotil sem se, se upravičujem. 713 danih glasov. In zdaj ne vem, kako naprej. So, meine Damen und Herren, dann Tako, gospe, gospe in eh, gospodje, ker v prvem krogu nihče ni dosegel večine, eh, bo drugi krog na vrsti jutri. Hvala. Nun zur Sedaj prehajamo na glasovanje o poročilu gospe Roth Berendt, sprememba statuta poslancev najprej glasujemo o prvem bloku, eh, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. To je sprejeto. Blok 2 je s tem brezpredmeten. Prav tako 69 številka 7. Sedaj prehajamo na tako spremenjen predlog komisije v spremenjeni obliki. E, prosim, če se strinjajo, ste s tem pokažite z digom roke. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je sprejeto. Prehajamo na predlog legislativne resolucije po imensko. Glasujemo haben alle abgestimmt. Eh, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Eh, poročilo je sprejeto. Komisar Ševčovič eh, prosi za besedo. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi izkoristil to priložnost, da se vam osebno zahvalim, gospod predsednik, in da se osebno zahvalim Evropskemu parlamentu za eh, trdno podporo v teh zelo težavnih pogajanjih. Eh, vem, eh, da ste osebno pomagali pri zelo težavnih pogajanjih in brez vaše pomoči ta rezultat ne bi bil dosežen. Radi se zahvalijo tudi poročevalki, gospe Dagmar Rot Berend, pa tudi poročevalcem v Senci, eh, gospodu Speronijo, gospe Vikstrom eh, in tako naprej. Zelo trdo smo delali in eh, pod velikim časovnim pritiskom in mislim, da smo dosegli zelo dober sporazum. Zelo sem zadovoljen z današnjim glasovanjem, gospod predsednik, kaj ti. Eh, z temi kadrovskimi predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev družbenih uslužbencev Evropske unije smo dokazali, da je javna služba eh, Evropske unije v skladu z eh, javnimi službami v državah članicah. To je bila dobra odločitev za inštitucije in pa za zaposlene. V inštitucijah še naprej bomo namreč imeli možnost, da zaposlujemo dobro usposobljeno delovno silo in eh, kakovostno delo mm, za evropske inštitucije pomeni eh, tudi dokaz eh, velike pripravljenosti za delo v dobro Evropske unije. Ti zaposleni so pripravljeni delati veliko dlje kot večina zaposlenih v javnih službah v državah članicah Z to modernizacijo Evropske javne službe bo ta povsem sposobna, da se uspešno spopade z trenutno krizo, z evropskimi in pa z eh, mednarodnimi izzivi in eh, sposobna bo delati v dobro Evrope eh, po izhodu iz te krize. Najlepša hvala. Hvala. Če bi, kje sem ga gledal? Minuto manj iz kjena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 Naj vam sporočim, da sem za strani GUE NGL dobil zahtevo za imenovanje v odbor za zunanje zadeve. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem lahko to potrdimo. Sedaj pa smo pri poročilu gospoda Mesarosa.